guten Morgen, ich begrüße Sie sehr herzlich. Dobro jutro. Srčno vas pozdravljam na današnjem sestanku odbora za nadzor proračuna. Pred nami so pomembna glasovanja. Vse bi vas eh, prosila, da pripravite svoje glasovalne kartice, ki jih bomo kasneje potrebovali. Jeziki, ki jih imamo danes, eh, so znani. Nimam kakšnih sporočil, tako da lahko takoj začnemo z drugo točko. To so razrešnice. Labajova je prvo poročilo. Imamo ogromno predlogov spremen, poročevalka lahko dobi besedo, če ne želi, potem je v redu. Zdaj pa bomo preverili kartice, lahko sodelujete pri preverjanju kartic. Preverjamo. 27 kartic imamo. 27 countries in 26 ljudi, ki je pritisnilo na gumb. Kolega Ashworth je 27. nedela. Ja. Ja. Okay, schön, Prav s tem smo končali preverjanje. Perfekt. Odlično zastopane so vse skupine, nišče nima preveč glasov, tako da vse deluje. Tako da bomo kar začeli. Imamo odločitve glede razrešnice. K ena, prv, en. predloga sprem 1.2, o kateri bomo glasovali elektronsko, glasujte prosim. Die Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. zavrnjeno. Glasujemo o predlogu 1. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprijeto. S tem glasujemo o celotni razrešnici. Glasujte, prosim. Die Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. 23 za, 5 proti. Razrešnica deluje, za plenarno zasedanje in se zahvaljujem, da ste vsi tukaj. Zapiranje kontov. Amadmaja 4 in 5. Kdo je za? 4, 5, kdo je za? Toliko. Okay. Ja, Entschuldigung, wir sind ähm, auf der Voting List. Machen wir weiter mit Punkt 8. Nadaljevali bomo z osmo točko, zaradi tega, ker smo za komisijo obdelali tudi to točko, se upravičujem. 16 in 17 sta naslednja amandmaja, zapiranje konto, kdo je za 16 in 17, za proti, vzdržani, zavrnjeno. S tem glasujemo o zapiranju konto elektronsko. Glasujte, prosim. Die Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. 23 za, 6 proti, torej sprijeto. Zdaj pa nadaljujemo z resolucijo kot takšno. Predlog spremembe 24 za, proti. Lahko glasujemo elektronsko, ker eh, ni jasne večine. 24 elektronsko, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Ne deluje. Bi mogoče lahko zamenjali mesto? Ne deluje. Če stisnem vzdržan, se vklopi zvrnjeno, če bo zvrnjeno, pa se vklopi zdržano, ampak vse to je v redu.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 proti vzdržanim sprijedom. 26 za proti vzdržanim. Lahko preverimo, mislim, da je sprijeto, ampak moramo preveriti. 26 preverjamo. Konec glasovanja. Sprijeto. 27 za proti vzdržanim sprijeto. 28 za proti vzdržanim sprijeto. za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 29 za, proti, vzdržani, sprijeto, 30 za, proti, vzdržani, sprijeto, 31 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 32 je umaknjen, 33 za, proti, vzdržani, vzdržanje zavrnjeno, 34 za, proti vzdržanje sprijeto, 35 za, proti vzdržanje sprijeto, 36 za, proti vzdržanje sprijeto, 37 je umaknjen, 38, tukaj imamo ustni predlog spremembe, imate kaj proti vsem predlogu sprem? Ne. Potem bomo najprej glasovali o 38, skupaj z ustnim predlogom svojega za proti vzdržani sprejeto. 39 umaknem, 40 za proti vzdržani sprejeto, 41 tehnični ima 42 za proti vzdržani sprejeto, 43 je umaknjen, 44 za proti vzdržani sprejeto, 45 brezpredmeten, ker je bil 64 sprejet, 46 za, proti. Lahko to preverimo, mislim, da je sprejeto, ampak bomo preverili. 46. En še manjka, zdaj pa je končano. Sprejeto. 47 za, proti vzdržanje. Sprejeto, 48 za proti vzdržanju je sprijeto. 49 ne glasujemo, 50 za proti vzdržanju je sprijeto, 51 za proti vzdržanju je sprijeto, 52 za proti vzdržanju je sprijeto. 52 bomo preverili. 52 preverjamo, mislim, da je bil sprejet konec glasovanja sprijeto. 53 omaknjen, 54 za, proti vzdržanje sprijeto. 55, 54 preverjamo. 54 preverjamo. Preverjanje zaključeno, sprijeto, 17 proti 13, 55 omakne, 56 za proti vzdržani sprijeto, 57 omaknjen, 58 za, proti vzdržani sprijeto, 59 za, proti vzdržani sprijeto, 60 za, proti vzdržani sprijeto, 61 za, proti vzdržani sprijeto, 62 za, proti vzdržani sprijeto, 62 še preverjamo, 62 za, Konec preverjanja, sprejeto. 63 za, proti, vzdržani, sprejeto. 64 za, proti, vzdržani, sprejeto. 65 za ustnim predlogom spremembe, ima kdo kaj proti ustnemu predlogu spremembe, ne. To je za, proti, vzdržani, sprejeto. 66 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, zavrnjeno, 67 za eh, v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno, drugi del, preverjamo prvi del, 67 <clears throat> prvi del. En še manjka, zdaj pa je zaključeno, sprijeto, se opravičujem. 67, drugi del za, proti vzdržanje sprejeto. 68 za, proti vzdržanje zavrnjeno. 69 za, proti vzdržanje sprejeto. Je sprejeto. 70 za, proti vzdržanje zavrnjeno. 71 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Bomo preverili, 71 preverjamo. Ja, check is pended. Preverjanje je zaključeno. Se opravičujem, zelo sprijeto. 72 za. Proti, vzdržani, sprejeto. 73 za. Proti, vzdržani. Lahko to tudi preverimo. 73, prosim, preverjamo. Konec preverjanja. Zavrnjeno. 14, 14. 74 za. Proti, vzdržani sprejeto. 75 za, proti je vzdržani sprejeto, 76 za, proti je vzdržani sprejeto, 77 za, proti je vzdržani sprejeto, 78 za, proti je vzdržani sprejeto, 79 za, proti je vzdržani sprejeto, 80, 79 preverjamo, preverjamo der Zug ist beendet. Konec glasovanja 18 proti 11. Preverjanja so seveda upravičena zaradi tega, ker se mnenja krešajo tudi v frakcijah. 80 za, proti vzdržanje sprijeto. 81 za, proti vzdržanje sprijeto. 82 za, proti vzdržanje sprijeto. 83 za, proti vzdržanje sprijeto, 84 za, proti vzdržanje sprijeto, 85 za, proti vzdržanje sprijeto, 86 za, proti vzdržanje sprijeto, 87 za, proti vzdržanje sprijeto, 88 za, proti, to moramo preveriti. 88 preverjamo, prosim. Konec glasovanja zavrnjeno. 89 za, proti vzdržani sprejeto. 90 za, proti vzdržani sprejeto. 91 za, proti vzdržani sprejeto. 92 za, proti vzdržani sprejeto. 93 za, proti vzdržani sprejeto. 94 za, proti vzdržani sprejeto. 95 za, proti vzdržani sprejeto. 96 za, proti vzdržani sprejeto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 je brezpredmeten, ker je bil to sprejet. 102 za, proti vzdržani sprejeto, 103 za, proti vzdržani. 103 bomo še enkrat preverili. Mislim, da je sprejet, ampak eh, ne bi stavila na to. Je sprejeto. 16 proti 10. Sprejeto. Hvala lepa. 104 za, proti vzdržani sprejeto, 105 za proti vzdržani sprejeto, 106 je omaknjen, 107 za, proti vzdržani sprejeto, 108 za, proti vzdržani sprejeto, 109 za, proti vzdržani sprejeto, 110 za, proti vzdržani sprejeto, 111 za, proti vzdržani sprejeto, 112 za, proti vzdržani zavrnjeno, 113 za, proti vzdržani sprejeto, 114 za, proti vzdržani sprejeto, 114 za, proti vzdržanje sprijeto, 115 za, proti vzdržanje sprijeto, 116 za, proti vzdržanje zavrnjeno, 117 za, proti vzdržanje sprijeto, 118 za, proti vzdržanje sprijeto, 119 za, proti vzdržanje sprijeto, 120 za, proti 120, bomo preverili, 120 preverjamo, glasujte prosim. Mislim, da je zavrnjeno. Zdaj pa še preverjamo. Zavrnjeno z enim glasom. Ne, pravzaprav obratno. Sprejeto z enim glasom večine. Se upravičujem. Sprejeto z enim glasom več. 121 eh, brezpredmeten. 122 je tudi brezpredmeten. 123 za proti je vzdržani sprijeto. 124 za, proti vzdržani. Lahko preverimo 124, prosim. Sprijeto. Preverjanje je zaključeno, sprijeto. 125 za, proti. Lahko tudi 125 preverimo. konec preverjanja. Zavrnjeno. 126 za, proti vzdržanje sprijeto, 127 za, proti vzdržanje sprijeto, 128 za, proti vzdržanje sprijeto, 129 za, proti vzdržanje sprijeto, 130 za, proti vzdržanje, lahko preverimo 130 za, 130 se preverja zavrnjeno. 131 za, proti vzdržanje sprejeto, 132 za, proti vzdržanje sprejeto, 133 za, proti vzdržanje sprejeto, 135, 135 za, proti vzdržanje sprejeto, 134 za, proti vzdržanje sprejeto, 136 za, proti vzdržanje sprejeto, 137 za, proti vzdržanje sprejeto, 137 za, proti vzdržanje sprejeta, 138 za, proti. Lahko preverimo 138. Sprejeto. Konec eh, preverjanja, celo, celo jasno sprejeto. 139 za, proti. Vzdržanje, zavrnjeno. 140 za, proti. Lahko 140 še preverimo, mislim, da je sprejeto, ampak nisem prepričana. 140 je torej sprejeto. 141 z ustnim predlogom sprememb imate kak ugovor proti ustnemu predlogu sprememb? Ne. Potem pa o celotnem amandmaju za proti vzdržanju sprejeto. 142 za proti vzdržanju. Lahko 142 preverimo. Ja, torej, Entschuldigung, es ist ein, es gehört alles zu, es ist, gehört alles zusammen. No, vse skupaj sodi skupaj, 141, 142 in 143, ampak iz glasovalnega seznama to ni razvidno. Torej vsi trije sodijo skupaj. Sprejeto za 24 eh, proti 2. Nadaljujemo 144. Prvo, za proti vzdržani zavrnjeno 145 za proti 2 vzdržanje sprejeto, 146 za, proti, vzdržanje zavrnjeno, 147 za ustnim predlogom spremem, nimamo govorov, proti tema, kdo je za, proti, vzdržanje sprejeto, 148 za, proti, vzdržanje sprejeto, 149 za, proti. Lahko preverimo 149, prosim. 149 preverjamo. Konec preverjanja. Z dvema glasovama večine je sprijeto. 150 za ustnim predlogom spremem, proti kateremu ni ugovora, kdo je za. Proti vzdržani sprijeto. 151 za. Proti vzdržani sprijeto. 152 za. Proti vzdržani sprijeto. 153 za. Proti vzdržani sprijeto. Lahko 153 preverimo, mislim, da je sprejeto, ampak bi raje preverila. 153 preverjamo. Konec preverjanja, sprejeto z dvema glasovama večine. 154 za, proti zdržani sprejeto, 155 za, proti zdržani. Ne vem, 155 preverjamo. Konec eh, glasovanja, zavrnjeno z enim glasom večine. 156 za, proti vzdržani, sprijeto 157 za, proti vzdržani, sprijeto 158 za, proti vzdržani, sprijeto 159 v eh, dveh delih, prvi del za, proti vzdržani, sprijeto, drugi del za, proti vzdržani, sprijeto. Drugi del bomo preverili, drugi del 159 preverjamo. Preverjamo. Konec glasovanja. Sprejeto. 160 za, proti, vzdržanje, sprejeto. 161 za, proti, vzdržanje, sprejeto. 162 za, proti, vzdržanje, sprejeto. 163 za, proti, vzdržanje, sprejeto. 164 za, proti, vzdržanje, sprejeto proti vzdržanje sprejeto, 165 za, proti vzdržanje sprejeto, 166 za, proti vzdržanje sprejeto, 167 za, proti vzdržanje sprejeto. Bomo preverili, 167 preverjamo. Sto sedeminšestdeset preverjamo. 167. Konec glasovanja. Sprejeto. Ne, se upravičujem. Zavrnjeno. Ja, ja, hm, lahko bi si tudi zapomnila, da je spodaj minus, ker se tako slabo vidi. No, in jaz sem želela nekaj dobrega, se upravičujem. 168 za, proti, vzdržani spreda. 169 za, proti. Lahko preverimo 169. Das ist angenommen. Sprejeto. 170 za, proti bomo tudi preverili. 170 preverjamo. 170 preverjamo. Konec glasovanja zavrnjeno. 171 za. Ne, ne bomo glasovali. 172 za. Proti. 172 preverjamo. če imamo še vzdržane glasove in zadeva preveč nepregledna. Zaključujemo preverjanje. Zavrnjeno z enakim številom glasov za in proti. 173 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 174 za, proti, vzdržani, sprijeto. Bomo preverili 174. Konec preverjanja. Zavrnjeno. 175 za, proti, vzdržanje, zavrnjeno. 176 za, proti, vzdržanje, lahko preverimo 176. Konec preverjanja, zavrnjeno. 177 za, proti, vzdržanje, sprejeto, 178 za, proti proti vzdržani. Lahko preverimo 178. Konec glasovanja sprejeto. 179 za, proti vzdržani sprejeto, 180 za, proti vzdržani sprejeto, 181 za, proti vzdržani sprejeto, 182 za, proti vzdržani sprejeto, 183 in 84 identična za proti vzdržani. Sprijeto. 185 za proti vzdržani. Sprijeto. 186 dveh delih. Prvi del za proti vzdržani. Zavrnjeno. Drugi del za proti vzdržani. Zavrnjeno. 187 za proti vzdržani. Mislim, da je sprijeto. Lahko 187 preverimo in še 188 sta, sta identična amadmaja. Konec glasovanja. Sprijeto. 189 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 190 za, proti, vzdržani sprijeto. 191 z ustnim predlogom sprejem brez ugovora, kdo je za proti vzdržani sprejeto, 192 za proti vzdržani sprejeto, 193 za proti vzdržani sprejeto, 194 za proti vzdržani sprejeto, 195 za proti. Lahko preverimo, mislim, da je sprejeto, ampak bomo preverili. 195 preverjamo konec eh, preverjanja sprejeta. 196 za, proti, vzdržanje sprejeta, 197 omaknjen, 198 za, proti, vzdržanje sprejeta, 199 za, proti, vzdržanje sprejeta, identično so 200, zdaj pa 201 za, 201 za, proti, vzdržani sprejeto. 201 je torej sprejet, 202 brezpredmeten, ker je bil 201 sprejet, 203 za, proti vzdržani sprejeto, 204 za, proti vzdržani sprejeto, 205 za, proti vzdržani sprejeto, 206 za, proti vzdržani sprejeto, 207 za, proti vzdržani sprejeto, 208 za, proti vzdržanje sprejeto. 209 in 210 identična glasa proti vzdržanje sprejeto, 211 glasa proti vzdržanje sprejeto, 212 z ustnim predlogom spremembe imamo ogovor ELS proti ustnom predlogu spremembe, zato o tem ne moremo glasovati. Torej glasujemo o predlogu spremembe brez ustnega amadmaja. Kdo je za predlog spremembe za? Proti. Ozdržanje. Bomo preverili. 212. Konec preverjanja sprejeta. 213. 213. Imamo govor ELS k ustavnemu predlogu sprejem, glasujemo o celotem odmaju, 213 za, proti, vzdržani sprejeto z enako večino. 214 eh, imamo govor ELS proti ustavnemu predlogu spremembe, torej glasujemo ob amadmaju brez ustnega predloga spremembe, kdo je za, proti, vzdržani z enako večino sprejeto. Lahko preverimo, 214 preverjamo. konec preverjanja. Spleto z enim glasom večine. 215 za, proti, vzdržani, sprejeto. 216 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 217 za, 216 preverjamo. 216 preverimo. Konec glasovanja. Zavrnjeno je zavrnjeno. 217 za, proti je vzdržanje sprejeto, 218 v dveh delih, prvi del za, proti vzdržanje sprejeto, drugi del za, proti. Lahko drugi del preverimo. Mislim, da je bilo zavrnjeno, nisem pa prepričana. Konec preverjanja. Sprejeto z dvema glasovoma večine. Hvala lepa. 219 za, proti, vzdržanje je sprejeto. 220 za, proti, vzdržanje je sprejeto. 221 za, proti, vzdržanje je sprejeto. 222 za, proti, vzdržanje je sprejeto. 223 za, proti, vzdržanje je sprejeto. 224 za, proti, vzdržanje je sprejeto. 225 za, proti, vzdržanje je sprejeto. 225 za, proti, vzdržanje je sprejeto. 225 za, proti, vzdržanje je sprejeto. 225 za, proti, vzdržanje je sprejeto proti vzdržani sprejeto, 226 in 227 eh, sta jezikovne pojasnili, 228 eh, tudi, 229 eh, tudi, 230 za, proti. Lahko preverimo 230. Sprejeto. 231 z ustnim predlogom spremembe je predmeten. 232 za. Proti ostržani sprejeto. 233 za. Proti ostržani. Mislim, da je zavrnjeno. Oziroma sprejeto. Mislim, da je sprejeto. 233 bomo preverili, mislim, da je sprejet, ampak eh, vendarle preverimo. Sprejeto, hvala. 234 za proti vzdržanje sprejeto, 235 za proti vzdržanje sprejeto, 236 za proti vzdržanje sprejeto, 237 za proti vzdržanje sprejeto, 238, 237 preverjamo. Konec preverjanja. Sprejeto z enim glasom večine. 238 za, proti, vzdržani sprejeto, 239 za, proti, vzdržani sprejeto, 240 za, proti, vzdržani sprejeto, 241 za, proti, vzdržani sprejeto, 242 za, proti, vzdržani sprejeto, 243 za, proti, vzdržani sprejeto, 243 bomo preverili. Mislim, da je zavrnil, no. Pa vendar. Ne, sprijeto z enim glasom večine. 244 za proti vzdržanje zavrnjeno. 245 za proti. 246 je bilo zavrnjeno, zato glasujemo 245 za, proti vzdržanje sprejeto. 266 za, proti vzdržanje sprejeto. 247 za, proti vzdržanje sprejeto. 248 za, proti vzdržanje sprejeto. 249 za, proti vzdržanje sprejeto. 250 za, proti vzdržanje sprejeto. 251 za, proti vzdržanje sprejeto proti vzdržanje sprejeto, 252 za, proti vzdržanje sprejeto, 253 za, proti vzdržanje sprejeto, 254 za, proti vzdržanje sprejeto, 255 za, proti vzdržanje sprejeto, 256 za, proti vzdržanje sprejeto, 257 za, proti vzdržanje sprejeto, 258 za, proti vzdržanje sprejeto, 259 za, proti vzdržanje sprejeto, 260 za, proti vzdržanje sprejeto. 261 za, proti vzdržanje sprejeto. 262 za, proti vzdržanje sprejeto. 263 za, proti vzdržanje sprejeto. 264 za, proti vzdržanje sprejeto. 265 za, proti vzdržanje sprejeto. 266 za, proti vzdržanje sprejeto. 267 za, proti vzdržanje sprejeto. 267 za, proti vzdržanje sprejeto. S tem je 268 brez predmeta, 269 za proti, 269 bomo preverili, mislim, da je sprejeto, pa vendar 269. Konec preverjanja sprejeto. Se upravičujem, ampak nisem dobila pravih signalov. 270 o tem ne bomo glasovali, smo že 271 za, proti je vzdržanje sprejeto, 272 za, proti je vzdržanje sprejeto, 273 za, proti je vzdržanje sprejeto, 274 za, proti je vzdržanje sprejeto, 275 za, proti je vzdržanje sprejeto, 276 za, proti je vzdržanje sprejeto, 277 za, proti je vzdržanje sprejeto, 278 za, proti je vzdržanje sprejeto. S tem je 279 brezpredmeten, 280. Lahko preverimo 280. 280 preverjamo. Je sprejeto, hvala lepa. Zaključili smo s preverjanjem sprejeto. 281 omaknjeno, 282 za. 282 za, proti. Vzdržanje sprejeto. 282 bomo preverili. Konec preverjanja. Sprejeto za 17 proti 11. 283 za, proti vzdržanje sprejeto. 284 za, proti vzdržanje sprejeto. 285 za, proti vzdržanje sprejeto. 286 za proti vzdržanje sprejeto, 287 za proti vzdržanje sprejeto, 288 za proti vzdržanje sprejeto. S tem je 289 brezpredmeten, 290 za proti vzdržanje sprejeto, 291 za proti vzdržanje sprejeto, 292 za proti vzdržanje sprejeto lahko preverimo 292. Konec preverjanja. Sprijeto. Ne, zavrnjeno, se upravičujem. Očitno sem barno slepa. 293 za, proti, vzdržani. 293 bomo tudi preverili. 293 preverjamo. 293 kako bi bilo sprejeto. Hvala. 17 proti 11 sprejeto. 294 za, proti vzdržani sprejeto, 295 za, proti vzdržani sprejeto, 296 za, proti vzdržani sprejeto, 297 za, proti vzdržani sprejeto, 298 za, proti vzdržani sprejeto, 299 za, proti vzdržani sprejeto, 300 za, proti vzdržanje sprejeto. 301 za proti vzdržanje sprejeto. 302 za proti vzdržanje. Mislim, da je sprejeto. Lahko 302 še preverimo. Konec preverjenja. Sprejeto. 303 za proti vzdržanje sprejeto. Vzdržani. Sprijeto. 304 za. Proti. Vzdržani. Sprijeto. 305 za. Proti. Vzdržani. Lahko preverimo 305. Mislim, da je zavrnjeno, ampak moramo preveriti. Je zavrnjeno. 306 za. Proti. Vzdržani. Lahko tudi 306 preverimo, prosim. 306. Mislim, da je sprijeto, ampak nisem prepričana. Zavrnjeno. Svema glasoma več. 307 za, proti. Lahko tudi 307 preverimo. Mislim, da je zavrnjeno. 307. Zavrnjeno, da. 308 za, proti vzdržanje sprijeto. 309 za, proti vzdržanje sprijeto. 310 za in 311 kompatibilna, 310 za, proti, vzdržani sprejeto, 311 za, proti, vzdržani sprejeto, 312 za, proti, vzdržani sprejeto, 313 za ustnim predlogom spremembe, ima kdo govor, ne, potem ne, vi ste proti ustnemu predlogu spremembe, potem bomo glasovali o amadmaju 313, brez ustnega predloga spremembe za, proti, vzdržani sprejeto. 314 je identičen, ne? 314 za, proti vzdržanje sprejeto. 315 za, proti vzdržanje sprejeto. 316 za, proti vzdržanje sprejeto. 317 za, proti vzdržanje sprejeto. 318 za, proti vzdržanje sprejeto. 317 bomo preverili. Preverjamo 317. Konec preverjanja sprijeto z 18 proti 11. 318 za proti vzdržanje sprijeto, 319 za proti vzdržanje sprijeto, 320 za proti vzdržanje sprijeto, 321 za proti vzdržanje sprijeto, 322 za proti vzdržanje sprijeto proti vzdržani sprejeto, 323 za, proti vzdržani sprejeto, 324 za, proti vzdržani sprejeto, 325 za, proti vzdržani sprejeto, 326 za, proti vzdržani sprejeto, 327 je omaknjen, 328 za, proti vzdržani sprejeto, 329 za, proti vzdržani sprejeto, 330 za, proti vzdržani sprejeto. Mislim, da je zavrnjeno, ampak bomo preverili 330. Konec preverjanja. Zavrnjeno. 331 je umaknjen, 332 za proti vzdržanje sprejeto. 333 umaknjeno, 334 za proti vzdržanje sprejeto proti vzdržani sprijeta, 335 omaknjeno, 336 z ustnim predlogom spremembe, ima dogovor proti temu predlogu, ne, potem bomo glasovali o amadmaju skupaj z ustnim predlogom spremembe za proti vzdržani sprijeta. 337 imamo govor ELS proti vsemu predlogu spremembe, zato bomo glasovali samo o amadmaju, kdo je za, proti. Bomo preverili, 337 preverjamo. Mislim, da je sprejeto. Konec saglasovanja. Nezavrnjeno je z enim glasom večine. 338 za proti vzdržanje. Lahko preverimo tudi 338. 338. Konec glasovanja. Sprijeto. 339 za, proti, ostršanje. Sprijeto. 340 za, proti vzdržanje sprejeto, 341 za, proti vzdržanje sprejeto, 342 za, proti vzdržanje sprejeto, 343 za ustnim predlogom spremembe, imate kakov govor, ne, potem glasujemo o amadmaju za ustnim predlogom spremembe, za, proti vzdržanje sprejeto. 344 za, proti vzdržanje sprejeto, 345 za, proti, vzdržani sprejeto, 346 za, proti, vzdržani sprejeto, 347 za, proti, vzdržani sprejeto, 348 za, proti, vzdržani sprejeto, kompromis številka ena. Poglejte si, 42 stran, glasovanje po delih, tretji in četrti, če se spreme prvi del ali v delih ali v celoti, trišči odpadejo, amad maje 349 do 358, eh, glasovanje po delih, prvi del za, proti, ostržani, to je sprijeto, drugi del za, proti, ostržani, sprijeto tretji del za, proti, vzdržani. Sprejeto. S tem so brez pred, predmeti 349 do 358, nadaljujemo za 359 za, proti, vzdržani, sprejeto. 360 za, proti, vzdržani, sprejeto. 361 za, proti, vzdržani. Lahko preverimo. 361. Mislim, da je sprejeto. Konec preverjanja. Zavrnjeno. Celo zelo očitno zavrnjeno. 362 za, proti, vzdržani, sprejeto. 363 za, proti, vzdržani, sprejeto. 364 za, proti, vzdržani, sprejeto. 365 za, proti, vzdržani, sprejeto. 366 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržanje je sprejeto, 367 za, proti vzdržanje je sprejeto. Uvodna izjava 18 za, proti vzdržanje sprejeto, 19 za, proti vzdržanje. Mislim, da je zavrnjeno, ampak bomo preverili. Amadma 19, ki je uvodni izjavi D. Preverjamo. Konec preverjanja zavrnjeno. 20 za, proti vzdržani sprejeto, 21 za, proti vzdržani zavrnjeno, 22 za, proti vzdržani sprejeto, 23 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 2, na 44. strani imamo kompromis 2, odziv na 2 komisar Kogorkejeva za proti vzdržanje sprejeto. Želela sem samo povedati, da smo želeli glasovanje po delih pri številki 7. Delovna skupina si želi glasovanje po delih. Glasovali bomo najprej o sedmem odstavku v kompromisu 2. Kdo je za sedmi odstavek v kompromisu 2? Torej, kdo je za sedmi odstavek v drugem kompromisu? Lahko to elektronsko preverimo. Torej, sedmi odstavek v kompromisu 2. Konec preverjanja. Sprejeto odstavek bo ostal. Vsem glasujemo celotnem kompromisu za odstavek proti vzdržani sprejeto. S tem prehajamo na glasovanje o predlogi sodelujočih odborov AFED za proti vzdržani sprejeto. Ena. Lahko dva, tri glasujemo v bloku za proti vzdržani sprejeto. AFED 4, 5 v bloku. Ne? Torej 4 za, proti vzdržani sprejeto, afet 5 za, proti vzdržani sprejeto, afet 6 za, proti, lahko preverimo afet 6. Konec preverjanja zavrnjeno. Afet 7, za proti vzdržani sprejeto, 8 za, proti vzdržani zavrnjeno, AF9 za, proti vzdržanje sprijeto, AF10 za, proti vzdržanje sprijeto, AF11 za, proti vzdržanje sprijeto, DV1 za, proti vzdržanje sprijeto, DV2 za, proti vzdržanje sprijeto. Lahko preverimo kar DV2. Konec preverjanja zavrnjeno. DV3 za proti vzdržani. Mm, lahko imeli isto večino, lahko preverimo tudi 9-3, se upravičujem. To bo pa sprijeto, konec preverjenja. Sprijeto. 9-4, zeločenim glasovanjem. 9-4 oziroma z glasovanjem podeli prvi del za proti vzdržanje sprejeta, drugi del za proti vzdržanje. Drugi del DV4 preverjamo. Drugi del DV4 preverjamo. Konec preverjanja. Sprejeto. DV5 za proti vzdržanje. Mislim, da je zavrnjeno. 9, 6. Glasovanje podeli prvi del za, proti, vzdržanje sprejeto, drugi del za, proti. Lahko preverimo drugi del 9, 6. Mislim, da je sprejet, ampak nisem prepričana. Konec preverjanja. Sprejeto. 9, 7, dve deli, prvi del za, proti, vzdržanje sprejeto, drugi del za. Proti vzdržanje je sprejeto. DV8 za, oziroma DV8 v treh delih. Prvi del za, drug, sprejeta, drugi del za, proti je vzdržanje. Lahko preverimo drugi del DV8. Srednji del, drugi del DV8, konec preverjanja. Sprijeto. In lahko tretji del DV8, taj sprijeto. 99 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržanje je sprijeto, drugi del za, proti, vzdržanje je sprijeto. Lahko to preverimo. Drugi del 99. Drugi del 99. Konec preverjena sprijeto. 90 za, proti vzdržani spleto, 19 za proti vzdržani. Po mojem mnenju tudi spleto, 19 preverjamo. Sprijeto torej. 9.12 za proti vzdržanje. Sprijeto. 9.13 za proti vzdržanje proti, vzdržani, zavrnjeno. Lahko to preverimo, 9. Konec preverjanja. Zavrnjeno. 9.14 za, proti, vzdržani svetu, 9.15 za, proti, vzdržani, mislim, oziroma nimam pojma, bomo preverili. 9.15. 914. Sprejeto. Ja, 14 zu 12, ja. Ja, Empel, Empel 1. 915 eh, zavrnjeno. Empel 1 za. No, zdaj pa jasno. 9-1 oziroma ne 9-1, ampak 1-1. Nekaj spendet konec preverjanja. Sprejeto. En plus dva, dva proti, vzdržane, z enako večino sprejeto. En plus tri, za proti, vzdržane, z enako večino sprejeto. En plus štiri, za proti, vzdržane, sprejeto. En plus pet, za proti, vzdržane, sprejeto. En plus šest, za proti, vzdržane, sprejeto. En plus sedem za proti vzdržanje sprejeto. En plus osem za proti vzdržanje sprejeto. En plus devet za proti vzdržanje sprejeto. En plus deset za proti vzdržanje sprejeto. En plus enajst za proti vzdržanje sprejeto. En plus dvanajst za proti vzdržanje sprejeto. Lahko 13 do 15 glasujemo skupaj ne, ali pa Ample 13 za proti vzdržanje sprejeto, Ample 14 za proti vzdržanje sprejeto, Ample 15 za proti vzdržanje sprejeto. NV1, 1 do 5, NV glasujemo v bloku, ne, NV1 za proti vzdržanje sprejeto, NV2 za proti vzdržanje sprejeto, proti vzdržanje sprejeto in vi tri za proti vzdržanje sprejeto in vi štiri za proti vzdržanje sprejeto in vi pet za proti vzdržanje sprejeto in vi šest za proti vzdržanje sprejeto in vi sedem za proti vzdržanje sprejeto in vi osem za 8 do 12 v bloku za proti vzdržanje sprejeto 9 za proti, vzdržanje sprejeto, NV10 za proti, vzdržanje sprejeto, NV11 za proti, vzdržanje sprejeto, NV12 za proti, vzdržanje sprejeto. NV12 do 25 v bloku, od 12 do 25 NV bloku, ja? Do 24. 24.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 1, 2, 3, tran, 1, tran, za, proti, vzdržanje, sprejeto. Tran 2, za, proti, vzdržanje, sprejeto. Tran 3, za, proti, vzdržanje, sprejeto. Tran 4, za, proti, vzdržanje, sprejeto. Tran 5, za, proti, vzdržanje, sprejeto. Tran 6, za, proti, vzdržanje, sprejeto. Tran 7, za, proti, vzdržanje, sprejeto. Tran 8, za, proti, vzdržanje, sprejeto. Tran 9 za, proti vzdržanje sprejeto, tran 10 za, proti vzdržanje sprejeto, tran 11 za, proti vzdržanje sprejeto, tran 12 za, proti vzdržanje sprejeto, 13 za, proti vzdržanje sprejeto, tran 14 za, proti vzdržanje sprejeto. Preverjamo tran 14. Tran 14, preverjamo. Tran 14. Konec preverjanja. Zavrnjeno. Tran 15 za, proti. Bomo tudi preverili. Mislim, da je tudi to. Zavrnjeno. Preverjamo tran 15. Konec preverjanja. Sprejeto. Tako se lahko človek zmoti. Regi 1. Do 3 v bloku. Ne, regij ena za. Proti vzdržani sprejeto, regij dva za. Proti vzdržani sprejeto, regij tri za. Proti vzdržani sprejeto, regij štiri za. Proti vzdržani sprejeto, regij pet za. Proti vzdržani sprejeto, regij šest za. Proti vzdržani sprejeto, regij sedem za. Proti vzdržani sprejeto, regij osem za. Proti regij osem bomo preverili, mislim, da je zavrnjen religiosem. Konec preverjanja. Zavrnjeno. Regi 9 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Agri 1 za, proti vzdržani sprijeto, agri 2 za, proti vzdržani sprijeto, agri 3 za, proti vzdržani sprijeto, agri 4 za, proti vzdržani sprijeto. Lahko preverimo, ali gre štiri. Konec preverjenja. Sprejeto. A gre pet. Za. Proti vzdržanje sprejeto, a gre šest za. Proti vzdržanje sprejeto, a gre sedem za. Proti vzdržanje sprejeto, a gre osem za. Proti vzdržanje. To bi lahko bi bilo zavrnjeno. Preverjamo, a gre osem. Agri 8 preverjamo. Konec preverjanja, oziroma dva še manjkata. Sprejeto je. Agri 8 je sprejet, Agri 9 za. Proti vzdržanje je sprejeto. Agri 10 za, proti vzdržanje je sprejeto. Agri 11 za, proti vzdržanje je sprejeto. Agri 12 za, proti vzdržanje je sprejeto. Agri 13 za, proti vzdržanje je sprejeto proti zaženi. Sprijeto, lahko 14 do 20 v bloku. 14 do 20 v bloku za. Ne, agri 14 za, proti vzdržani sprejeto, agri 15 za, pro, proti vzdržani sprejeto, agri 16 za, proti vzdržani sprejeto, agri 17 za, proti vzdržani sprejeto, agri 18 za, proti vzdržani sprejeto, agri 19 za, proti proti vzdržanje sprejeto, agri 20 za, proti vzdržanje sprejeto, agri 21 za, proti vzdržanje sprejeto, agri 22 za, proti vzdržanje sprejeto, agri 23 za, do 26 v bloku. Ne, agri 23 za, proti. Agri 23 preverjamo. Mislim, da je zavrnjen. Herr Czech ist beendet. Das ist konec preverjanja, zavrnjeno. A gre 24 za, proti, vzdržanje, sprejeto. A gre 25 za, proti, vzdržanje, sprejeto. A gre 26 za, proti, vzdržanje, sprejeto. A gre 27 za, proti, vzdržanje, sprejeto. A gre 28 za, proti, vzdržanje, sprejeto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 beendet. Konec preverjanja sprejeto. Z eno glasom večine. Tako 33 do 37 v bloku. Potem pa bomo to storili za, torej do še, 32 do 36 za, proti, vzdržanje. Bomo preverili še. No, preverjanje je konec in to je sprejeto. Agri 37 za, proti vzdržanje je sprejeto. Peš. Ena za, proti vzdržanje je sprejeto. Peš dva za, proti vzdržanje je sprejeto. Peš tri za, proti vzdržanje je sprejeto. Peš štiri za, proti vzdržanje je sprejeto. Peš pet za, proti vzdržanje je sprejeto. Peš šest za, proti vzdržanje sprejeto, pri 7 za proti vzdržanje sprejeto, pri 8 za proti vzdržanje sprejeto, pri 9 za proti vzdržanje sprejeto, pri 10 za proti. Lahko pri 10 preverjamo, mislim, da je sprejet, ampak nisem prepričana. Konec preverjanja. Zavrnjeno z enim glasom. 11 do 16 v bloku? Ne. 11 za proti vzdržanje sprejeto, 12 za proti vzdržanje sprejeto, 13 za proti vzdržanje sprejeto, 14 za proti vzdržanje sprejeto, 15 za sprejeto. Proti vzdržani je sprejeto 16 za. Proti vzdržani je sprejeto 17 za. 16 bomo preverili. Bomo preverili. Konec preverjanja. Zavrnjeno. Hvala. enako število glasov za in proti zavrnjeno. 17 za, proti, vzdržanje sprejeto, 18 za, proti, 18 bomo tudi preverili, 18 preverjamo. Konec preverjenja. Je sprejeto 19 za, proti, vzdržanje sprejeto, 20 za, proti, proti vzdržanje sprejeta. Kult ena. Kult ena za. Peš 20 ne preverimo. Dobro, ribištvo 20 preverjamo. Konec preverjanja. sprejeta. 17 proti 10. Kultura 1. 1 do 4. Kultura. <clears throat> Bloko ne. Kultura 1. <clears throat> za proti vzdržanje sprejeto. Kultura 2. Za proti vzdržanje sprejeto. 3. Za proti vzdržanje sprejeto. 4. Za proti vzdržanje sprejeto. 5. Za proti vzdržanje sprejeto. 6. Za proti vzdržanje sprejeto. 7. Za Sedem bomo preverili, kultura sedem. Konec preverjenja. Z enim glasom večine je zavrnjeno. Kultura sedem. Kultura osem za, proti. Vzdržanje in sprejeto. Bomo preverili, kultura osem preverjamo. Konec preverjenja. 17 proti 9. Sprejeto. Kultura 9 v dveh delih. Prvi del za proti vzdržanje sprejeto, drugi del za proti vzdržanje sprejeto, tretji del za proti vzdržanje sprejeto. Kultura 10 za proti. Lahko preverimo 10, kul 10. Lahko preverimo kul 10. Konec preverjanja. Sprejeto. Kultura 11 za, proti vzdržanje, sprejeto. Kultura 12 za, proti vzdržanje, sprejeto. Kultura 13 za, proti vzdržanje vzdržani. Ko preverimo kultura 13, konec preverjanja, zavrnjeno. Kultura 14, za, proti, vzdržani, to je z enako večino zavrnjeno. Libe 1, za, proti, vzdržani, sprijeto. Libe 2, za, proti, vzdržani vzdržani. Lahko preverimo libe dva. Libe tri za. Proti vzdržani. Sprejeto. Libe štiri za. Proti vzdržani. Sprejeto. Libe pet za. Proti vzdržani. Sprejeto. Libe šest za. Proti vzdržani proti. Držanje sprejeto. Odbor za ženske, FEM 1 za, v dveh delih, predel za, proti, vzdržanje zavrnjeno. FEM 1, drugi del za, proti, vzdržanje zavrnjeno. FEM 2 za, proti. Lahko preverimo, FEM 2. Konec preverjanja sprejeto, FM3 za, proti, vzdržanje sprejeto, FM4 za, proti, vzdržanje zavrnjeno, FM5 za, proti, vzdržanje sprejeto, FM6 za, proti, vzdržanje sprejeto, FM7 za, proti, zavrnjeno. Lahko preverimo? FM7 za. M7 preverjamo. Konec preverjanja. Zavrnjeno. M8 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. M9 za, proti, vzdržani, sprejeto. M10 za, proti, vzdržani, sprejeto. M11 za, proti. Proti, vzdržani, sprejeto, FEM 12 za. Proti, zavrnjeno, mislim, da preverjamo. FEM 12 preverjamo. Konec preverjanja, zavrnjeno. FEM 13 za. Proti, vzdržani, zavrnjeno. FEM 14 za. Proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno, potem 15 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. S tem smo prišli do glasovanja o resoluciji v celoti, je poimensko glasovanje, glasujte prosim. Zaključno glasovanje je to. Ti abstimung iz prišlosno. Konec glasovanja. 23 proti 4 z enim zažanim glasom. Čestitamo Martini iskreno čestitamo in se zahvaljujemo za vaše glasovanje. Hvala za eh, dobro opravljeno delo in iskrene čestitke. Sedaj pa smo pri drugem delu tega poročila. In sicer gre za posebna poročila. Kar takoj bomo nadaljevali, predlagam. Predlog spremembe ena za. Proti vzdržani sprejeto. Dva za. Proti vzdržani sprejeto. Lahko od 3 do 8 glasujemo v sklopu. Ja. 3 do 8 v sklopu za. Proti vzdržani sprejeto. Devet eh, do devetnaest v sklopu, ja? Ne?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 proti vzdržani sprejeto, 18 za, proti vzdržani sprejeto, 19 za, proti vzdržani sprejeto. 20 za, proti vzdržani sprejeto, 21 za, proti vzdržani sprejeto. 22 v dreh delih, prvi del za, proti vzdržani sprejeto, drugi del za, proti vzdržani sprejeto, tretji del za, proti vzdržani sprejeto. 23 do 30 v sklopu, ne, 23 za, proti vzdržani sprejeto, 24 za, proti vzdržani sprejeto, 25 za, proti vzdržani sprejeto, 26 za, proti vzdržani sprejeto, 27 za, proti vzdržani sprejeto, 28 za, proti vzdržani sprejeto, 29 za, proti vzdržani sprejeto, 30 za, proti vzdržani sprejeto, 30 za, 31 za, proti vzdržani sprejeto, 32 za, proti vzdržani sprejeto, 33 za, proti vzdržani sprejeto, 34 za, proti vzdržani sprejeto, 35 za, proti vzdržani sprejeto, 36 za, proti vzdržani sprejeto, 37 za, proti vzdržani sprejeto, 38 za, proti vzdržani sprejeto. In še končno glasovanje, elektronsko in poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Dva proti 23 za iskrene čestitke poročevalke. Tako in eh, z našim zanimivim dopolnevom bomo kar takoj nadaljevali in prehajamo k razrešnici. Prehajamo k poročilu Klaudije Šmit in sicer v zvezi z splošnim proračunom EU ERP. S. Eh, ali želi poročevalka kaj dodati? Ne. Potem pa prehajamo k glasovanju o razrešnici. Predloga sprememb 1 in 2 sta identična. Kdo je za? Kdo je za? Ne, 1 in 2. Ne, zmotila sem se, se upravičujem. 1 in 3. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 2 za proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa poimensko glasovanje o razrešnici. Glasujemo. Konec eh, glasovanja 21 proti 6 sprejeto. Sedaj pa k vsebini 4 e, in 6 sta predloga spremem, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. No in potem se bomo odločili o e, e, odločitvi poimensko glasovanje in elektronsko glasovanje o zaprtju računa. Konec glasovanja 21.6 proti sprejeto. Sedaj pa prehajamo k resoluciji, predlog sprem besedem za proti vzdržani sprejeto, predlog sprem 8 za proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 1, eh, predlog sprem 9 in predlog sprem 10 za proti vzdržani sprejeto. Eh, s tem eh, sta brezpredmetna predloga 9 in 10. 11 za proti vzdržani sprejeto, 12 za proti vzdržani sprejeto oziroma zavrnjeno se popravlja predsednica. Bomo preverili. Preverili bomo predlog spremembe 12. Mislim, da je zavrnjen. Konec glasovanja je ja, zavrnjeno 13 proti 13, nevredno. Kompromisni predlog 2 izvorno besedilo in predlog spremembe 13 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. S tem je predlog spremembe 14 brezpredmeten, kompromisni predlog 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 15 je brezpredmeten, kompromisni predlog 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 16 je brezpredmeten.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 Preglasujem 23 elektronsko glasovanje. Preverjamo predlog spremembe. 23, konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 25 za proti vzdržanje. Ne, se opravičujem, 24 sem pozabila. 24 za. Za proti, vzdržani, sprejeto. 25 za, proti vzdržani sprejeto, 26 za, proti vzdržani sprejeto, 27 za, proti vzdržani sprejeto, 28 za, proti vzdržani zavrnjeno, 29 za, proti vzdržani sprejeto, 30 za, proti vzdržani sprejeto. To bomo preverili. Mislim, da je bil predlog spremembe 30 sprejet, ampak preverjamo. Dobro je, dobro. Zavrnjeno. Rezultat pa je izenačen. 31. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 32 v dveh delih. Oziroma drugi del je bil umaknjen, torej prvi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. No, bomo preverili 32, preverjamo elektronsko glasovanje, konec glasovanja, zavrnjeno. 33 za, proti zdržani, zavrnjeno. DV1 je brezpredmeten, DV2 za, proti vzdržani, sprejeto. DV3 je brezpredmeten, DV4 za, proti vzdržani, zavrnjeno. DV5, prvi del je brezpredmeten, preostanek besedila za, proti vzdržani, sprejeto. DV6 je brezpredmeten, DV7 za, proti vzdržani sprejeto, DV8 za, proti vzdržani sprejeto, DV9 za, proti vzdržani. To bomo preverili elektronsko glasovanje. Konec glasovanja zavrnjeno. 90 za, proti vzdržani sprejeto zavrnjeno 19 za, proti vzdržani sprejeto 912 za, proti vzdržani sprejeto 913 za, proti vzdržani sprejeto 914 za, proti vzdržani sprejeto 915 za, proti vzdržani sprejeto. In s tem prehajamo k končnemu elektronskemu glasovanju. Glasujemo. Konec glasovanja. 13 za 12 proti. S tem je ta resolucija sprejeta. Čestitke poročevalke. Eh, no, ta eh, večina, šipka večina pa vodi v razmišljanje. Prehajamo k razrešnici za Evropsko službo za zunanje delovanje. Poročevalec je kolega Črnicki. ki ga ni tukaj, želi eh, kdo besedo, ne? potem prehajamo v glasovanju. Predlog spremembe 2. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe 1. Za proti vzdržani sprejeto. Elektronsko glasovanje o razrešnici. Glasujemo. Elektronsko glasovanje ponavljam o razrešnici. ELS eh, ima enega člana preveč. Tako. ste vsi eh, glasovali? Konec glasovanja. 19 eh, proti 2. Razrešnica je bila sprejeta. Tako. Sedaj pa k resoluciji. Predlog smo imeli 3 za, proti vzdržanje sprejeto. 4 za, proti vzdržanje sprejeto. 5 za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 Proti vzdržani je sprejeto, 14 za, proti vzdržani sprejeto, 15 za, proti vzdržani sprejeto, 16 za, proti vzdržani sprejeto, 17 za, proti vzdržani. Lahko to preverimo, 17, 17 elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Ne, še dva kolega morata glasovati. Tako. Konec glasovanja? Ne. Uh, eh, ELS mora umakniti eno kartico. Tako. Sprejeto. 18. Proti. Zdržanje. Tudi to bomo preverili, kajti rezultat je nejasen. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 19 za, proti vzdržani sprejeto, 20 za, proti vzdržani sprejeto, 21 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 21 želite preveriti, bomo preverili elektronsko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. AFET 1 je brezpredmeten, AFET 2 za, proti, vzdržanje sprejeta. AFET 3 in 4 sta brezpredmetna, AFET 5 za, proti, vzdržanje sprejeta. AFET 6 je brezpredmeten, AFET 7 za, proti, vzdržanje sprejeta. AFET 8 in 9 sta brezpredmetna, AFET 10 za, proti, vzdržanje sprejeta. S tem prehajamo k končnemu glasovanju o resoluciji kot celoti elektronsko glasovanje. Glasujemo. konec glasovanja. 20 proti 4 in en vzdržen glas. Čestitamo poročevalcu. Tako, s tem prehajamo k razrešnici za Evropski parlament in sejo bi prekinila za tri minute na prošnjo socialistov in demokratov vendar pa vas prosim, da ob 10.37 nadaljujemo 8.30, 10.38 bomo nadaljevali. Aha, dobro. Torej, to je bil nesporazum. Kar takoj bomo nadaljevali. Nadaljevali bomo. Nadaljevali bomo z glasovanjem. Takoj. Gre za razrešnico Evropskemu parlamentu.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

I would like to restart the meeting. Rada bi ponovno začela. Take your seat. Lahko prosim sedete na svoje mesta. I would like to restart the meeting. Rada bi ponovno pričela sejo. Ja. Najlepša hvala. S tem prehajamo k razrešnici za Evropski parlament. Markus Piper je poročevalec, ali želi besedo? Ne. Potem prehajamo v glasovanje. Identična predloga sprememb 1 in 2. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. K tem prehajamo k odločitvi o razrešnici. Elektronsko glasovanje. Glasujemo. Die Abstimmung ist Konec glasovanja. 21 za, 6 proti. Sprejeto. Sedaj pa resolucija. Predlog spremembe 3 za, proti, vzdržanje. Zavrnjeno. 4 za, proti, vzdržanje. Ali lahko to preverimo? Mislim, da je sprejeto. Konec glasovanja. Ne, zavrnjeno. Predlog spremembe šest za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Pet, ne, moramo preveriti predlog spremembe šest, želite, da to preverimo, ja, potem je elektronsko glasujemo v predlogu spremembe šest. Konec glasovanja, sprejeto, se opravičujem, z jasno večino je bilo to sprejeto. Sedaj pa predlog spremembe 5, ne, ta je brezpredmeten, 7 za proti zdržanje. Tudi to bomo preverili. Elektronsko glasovanje. Ja, konec glasovanja sprejeto. Predlog spremembe 8 za, proti vzdržanje, sprejeto 9 za, proti vzdržanje. Tudi to bomo preverili, mislim, da je bil predlog sicer sprejet, ampak eh, rezultat ni vedno najbolj jasen. Ja, konec glasovanja, sprejeto. Kompromisni predlog 1 ki vključuje predloga sprem 10 in 11, za, proti, vzdržani, sprejeto. S tem sta brezpredmetna 11 in 10. Kompromisni predlog 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. S tem so 12, 14 in 15 brezpredmetni. Predlog spremembe 13 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 17 za, Razmeve 13. Želite preveriti? Bomo preverili elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Zavrnjena. Predlog spremembe 17. Proti vzdržanje. Mislim, da je bil predlog sprejet, ampak bomo tudi to preverili. Predlog spremembe 17. konec, ne? Ja, sedaj je konec glasovanja, zavrnjena. Predlog spremembe 16 za, proti, vzdržani. Tudi to bomo preverili. Mislim, da je bil predlog sprejet. Konec glasovanja, sprejeto. Predlog spremembe 18 za, proti, vzdržani proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 20 za, proti, za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 19 za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 21 za, proti, zdržani, mislim, da je zavrnjeno. Predlog sprejet, ampak bomo preverili elektronsko glasovanje o predlogu spremembe 21. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 22 za, proti vzdržani sprejeto. 23 za, proti vzdržani sprejeto. 24 za, proti, vzdržani. To bomo preverili. Mislim, da je predlog sprejet, ampak bomo elektronsko glasovali. Konec glasovanja sprejeto z veliko večino. Predlog sprejeme 25 za, proti vzdržani sprejeto, 26 za, proti, vzdržani, sprejeto. 27 za, proti, vzdržani, sprejeto. 28 za, proti, vzdržani, sprejeto. 29 za, proti, vzdržani, sprejeto. 30 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog sprejembe 31 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 32 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 33 za, proti vzdržani. To bomo preverili. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 35 je bil maknen, predlog spremembe 36 za, proti vzdržani sprejeto. Zavrnjeno. Predlog spremembe 37 z ustnim predlogom spremembe. A im, ali ima kdo kakšen ugovor? Ne. Kdo je za, proti, vzdržani? Bomo preverili. Torej, predlog spremembe 37 z ustnim predlogom spremembe. Sprejeto se mi zdi. Jaz se zmeraj gledam koordinatorje. Sprejeto torej. Predlog spremembe 34 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 38 za, proti vzdržani zavrnjeno. Bomo preverili predlog spremembe 38 elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. zavrnjeno. Predlog spremembe, predlog spremembe 39.4.41 so identični za proti vzdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe 42 za proti vzdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe 43 za proti vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 44 za proti vzdržani. Proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 45 za. Proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 46, 47, 48 za. Proti vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 49 za. Proti vzdržani zavrnjeno. Predlogi spremembe 51, 50 in 52 so identični za. Proti vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 53 za proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlogi sprem 54, 55 in 56 so identični za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog sprem 57 za, proti, vzdržani. Ali lahko to preverimo? Mislim, da je bil predlog sprem besprejet. Elektronsko glasovanje. Glasujemo. Ja, se opravičujem z veliko večino sprejeto. Potem pa predlogi sprememb 58, 59 in 60, ki so identični za, proti, vzdržani, zavrnjena. Predlog sprememb 62 za, proti, vzdržani, zavrnjena. Bomo preverili, če tako želite, predlog sprememb 62 elektronsko glasovanje. Glasujemo. 62, 62, konec glasovanja. 20 proti 7 zavrnjena. 61 za, proti, zdržani, zavrnjena. Predlog spremembe 63 za, proti, zdržani, sprejeto. 64 do 68 eh, so s tem brezpredmetni. Nadaljujemo z 72. 72. Ste našli, da predlog spremembe za, proti, vzdržanji. Zavrnjeno. Predlog spremembe 73 za, proti, vzdržanji. Zavrnjeno. Predlog spremembe 70 za, proti, vzdržanji. Sprejeto. Predlog spremembe 71 je brezpredmeten. Kompromisni predlog 3 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 74 je bil umaknjen, se upravičujem, predlog spremembe 75 za proti vzdržani zavrnjeno. Če sem prehitra, mi prosim to povejte. Predlog spremembe 75, sedaj pa 77 za proti vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 76 za proti vzdržani zavrnjeno proti vzdržani zavrnjeno. Tako, kompromis 3 je bil sprejet, s tem je brezpredmeten 78, predlog spremembe 79 za, proti vzdržani zavrnjeno. 80 za, proti, ojoj. To lahko preverimo. prav zmešnjava vlada. Mislim, da je ta predlog bil sprejet, konec glasovanja. Ja. Predlog spremembe 81 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 84 za, proti, vzdržani, bomo tudi to preverili. Mislim, da je bilo to sprejeto z šibko večino. 84 elektronsko glasovanje. Torej. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 83 za, proti, vzdržani, sprejeta. 82 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjena. 85 za, proti, vzdržani, zavrnjena. 86 za, proti, vzdržani, zavrnjena. 87 za, proti, vzdržani, sprejeto. 88 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog sprememb 89 za, proti, vzdržani, sprejeto. Mislim, da je predlog spremembe zavrnjen, ampak bomo preverili. Glasujemo. Ja, teček je spremljen. Konec glasovanja. 19 proti 7 zavrnjeno. Predlog spremembe 92 za, proti vzdržani zavrnjeno, predlog spremembe 90 za proti vzdržani. Zavrnjeno predlog spremembe 91 za, proti vzdržani. Sprejeto predlog spremembe 93 za, proti vzdržani. Sprejeto predlog spremembe 94 za, proti vzdržani. Zavrnjeno predlog spremembe 95 za, proti vzdržani. Zavrnjeno predlog spremembe 96 za, proti vzdržani. Zavrnjeno predlog spremembe 96 za, proti vzdržani. Bomo preverili. Predlog spremembe 96. Elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 97 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe 98 za. Proti. Vzdržani. Tudi to bomo preverili. Elektronsko glasovanje. Glasujemo v predlogu spremembe 98. 98, elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 99 za, proti, stržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 100 za, proti, stržani. Tudi to bomo preverili elektronsko glasovanje o predlogu spremembe 100. Konec glasovanja. Sprejeto. 101 je brezpredmeten. Ja. 101 in 102 sta brezpredmetna. Pri 104 smo. Predlog spremembe 104 za. Proti. Vzdržani sprejeto. Ali bomo preverili predlog spremembe 104 elektronsko glasovanje? Ja. 104 elektronsko glasovanje, glasujemo, konec glasovanja. Sprejeto. 103 za, proti vzdržanje, sprejeto, 105 za, proti vzdržanje sprejeto. 106 za, proti, vzdržani. Ali lahko to preverimo? Elektronsko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 107 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 108. V dveh delih prvi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 109 za, proti, vzdržani, sprejeto. 110 za, proti, vzdržani, sprejeto. 111 za, proti, vzdržani, sprejeto. 112 za, proti, vzdržani vzdržani. Zavrnjeno. 113 za, proti vzdržani sprejeto, 114 za, proti vzdržani sprejeto, 115 za, proti vzdržani sprejeto, 116 za, proti vzdržani sprejeto, 117 za, proti vzdržani sprejeto, 118 za, proti vzdržani, vzdržani bomo preverili, mislim, da je bilo to zavrnjeno, elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno z zelo jasno večino. 18 proti 5. 118 za, proti vzdržani. Zavrnjeno. 120 za, proti vzdržani. Sprejeto. Kompromisni predlog 4 za, proti vzdržani. o kompromisnem predlogu štiri bomo glasovali elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. 123 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 123 bomo preverili elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. 16 proti 11. Zavrnjeno. 121 je brezpredmeten, 122 za, proti vzdržani sprejeto. 124 za, proti vzdržani sprejeto. 125 za, proti vzdržani sprejeto. 126 za, proti vzdržani sprejeto zavrnjeno 127 za, proti vzdržani zavrnjeno 128 za, proti vzdržani sprejeto 130 za, proti vzdržani sprejeto 131 za, proti vzdržani sprejeto 129 brezpredmeten 132 za, proti vzdržani sprejeto 133 za, proti vzdržani sprejeto 134 za, proti vzdržani. Sprejeto 135 za, proti vzdržani. Zavrnjeno 136 za, proti vzdržani. Sprejeto 137 za, proti. Ali lahko to preverimo? Elektronsko glasovanje v predlogu spremembe 137. Konec glasovanja. Sprejeto. 138 za, proti vzdržani za sprejeto, 139 za, proti vzdržani sprejeto, 140 za, proti vzdržani sprejeto, 141 za, proti vzdržani zavrnjeno, 142 za, proti vzdržani sprejeto, 143 za, proti vzdržani sprejeto, 144 za, proti vzdržani zavrnjeno, 145 za, proti vzdržani sprejeto. 145 bomo preverili elektronsko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 147 za, proti vzdržani sprejeto. Ah ja, pozabila sem na predlog sprembe 146 za, proti vzdržani zavrnjeno. 147 za, proti vzdržani sprejeto. 148 v treh delih. Prvi del. Za, proti vzdržani vzdržani zavrnjeno. Drugi del. Me želite preveriti 148. prvi del elektronsko glasovanje. Glasujemo. Der Check ist beendet. Das ist abgelehnt. Zavrnjeno. Drugi del za. Proti. Vzdržanje. Bomo tudi to preverili. Elektronsko glasovanje glasujemo. Najbrž je bil ta del sprejet z enim glasom razlike, ampak bomo videli. Zavrnjeno, se upravičujem, zmotila sem se. Tretji del. Za, proti, vzdržani. Tudi to bomo preverili, kajti rezultat je povsem nejasen. Tretji del. Kaj ne zglasovanje? Zavrnjena. Zavrnjena potem 149 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 150 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 151 za, proti, vzdržani. Bomo tudi to preverili. 151 elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Ne vem. Rezultat je bil nejasen, težko ga je bilo razbrati, ampak dobro, 152 za, proti, vzdržani, sprejeto. 153 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Ampak bomo tudi to preverili. Elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 154 za proti vzdržani sprejeto, 155 za, proti vzdržani. Hm. Tudi ta predlog spremembe bomo preverili. Socialisti niso imeli nobenega mnenja. No, potem pa je sprejeto. Dobro, sprejeto. No, jaz tudi ne morem delati čudežev. Kompromisni predlog pet. Za? Proti vzdržanje sprejeta. S tem so brezpredmetni predlogi sprememb od 156 do 160 in tudi 162 in 164. Torej moramo glasovati še o predlogu spremembe 161. 161 za, proti vzdržanje sprejeta. 162, ne taj brezpredmeten. Ja, do 164, to je 165 za proti vzdržanji. Prosim? 163, ta je brezpredmeten. 165 za proti vzdržanje sprejeto. 166 za proti vzdržanje sprejeto. Kompromisni predlog 6 za proti vzdržanje proti vzdržani sprejeto. S tem so nekateri predlogi spremem brezpredmetni in nadaljujemo s kompromisnim predlogom 7 za proti vzdržani sprejeto. Nadaljujemo 174 za proti vzdržani sprejeto, 175 za proti vzdržani sprejeto zavrnjeno. Bomo to preverili. Elektronsko glasovanje o predlogu spremembe 175. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj pa kompromisni predlog 8. Za, proti, vzdržani, sprejeto. In nadaljujemo z predlogom spremembe 181 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 9 za, proti vzdržani sprejeto, 190 za, 190, ja, za, proti vzdržani zavrnjeno. 191 za, proti vzdržani sprejeto, 193 za, proti vzdržani sprejeto proti vzdržani sprejeto. 194 za, proti vzdržani sprejeto. 195 za, proti. Bomo preverili, ste bili za, eh, ja, no, potem je eh, zavrnjeno, tako se mi vsaj zdi, oziroma sprejeto se popravlja predsednice, no, bomo videli, odlično. Eh, eden izmed kolegov vedno zelo dolgo razmišlja o tem, kako bo glasoval, kaj je za glasovanje. Sprejeta. To 97 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 10. Želite preveriti 197 elektronsko glasovanje? Čiček izpeljem. Konec glasovanja. Sprejeta. Kompromisni predlog 10 za, proti vzdržani sprejeta. S tem nadaljujemo z predlogom spremembe 203 za, proti vzdržani sprejeta. 204 za, proti vzdržani sprejeta. 205 za, proti vzdržani sprejeta. 206 do, 2008, eh, do 208 za proti vzdržanje. Zavrnjeno 209 za. Želite preveriti? 206 do 208 bomo preverili elektronsko glasovanje od 206 do 208. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 18 proti 8. 209 za. Proti vzdržanje. Zavrnjeno. 210 za proti vzdržanje sprejeto, 211 za proti. Ali lahko preverimo, mislim, da je bil predlog spremembe sprejet, 211, elektronsko glasovanje, glasujemo. Se upravičujem, nisem bila dovolj pozorna, to je bila moja napaka. Mislim, da je sprejet. Ja, konec glasovanja 17 proti 9. Ja, rezultat je jasen. 212 je brezpredmeten, 213 za, proti vzdržanje sprejeto, 214 za, proti vzdržanje sprejeto, 215 za, proti vzdržanje zavrnjeno, 216 za, proti vzdržanje sprejeto, 217 za, proti vzdržanje zavrnjeno, 218 za, proti vzdržani sprejeto, 219 za, proti vzdržani zavrnjeno. 220 je bil umaknen, s tem prehajamo k končnemu glasovanju o resoluciji kot celoti. Ja, skupina socialistov in demokratov zahteva kratek odmor. Dve minuti vam dam, dve minuti, ostanite v dvorani, prosim. yeah, yeah, yeah. We need to have a yeah. You know, socialist groups ask for a break. That's why um, no. Skupina socialistov in demokratov je prosila za kratek odmor. Prosim vas, da ostanete v uh, dvorani, kajti glasovali bomo o resoluciji kot celoti. Thank you. restart the meeting. Ja, nadaljevali bomo sejo. Prosim, sedite na svoje mesta. Končno glasovanje, končno glasovanje o resoluciji. Gre za poimensko glasovanje. Glasujemo. Torej, končno glasovanje o razrešnici. Gre za poročilo PIPR. Glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. 14 za, 7 proti, 5 vzdržanih. Čestitke poročevalcu. In vsi smo veseli, da je to za nami. Hvala lepa, čestitke. S tem smo zaključili sejo odbora, sledila pa bo seja koordinatorjev in rada bi pozvala koordinatorje, da kar, kar takoj nadaljujemo z sejo koordinatorjev. Lahko to storimo. Pet minut, pet minut odmora vam dam. Hvala lepa, da ste bili vsi tukaj. Eh, Kmalo se ponovno vidimo, čez dva tedna, v ponedeljek. S tem je seja odbora zaključena, koordinatorji pa se prosim vrnite čez pet minut.